potrebno te, to evropsko politiko voditi skladno s cilji eh, službe, Evropske službe za zunanje delovanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Razprava je sedaj zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. We can continue with other point of Predlagam, da gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Poročilo gospi Saifi. Trgovina in naložbe kot gonilni rasti za države v razvoju. Najprej besedo dobi poročevalka gospa Saifi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Najprej bi se rada zahvalila kolegu Svensonu za dobro sodelovanje. Mislim, da smo uskladili stališče obeh odborov, To je bil naj skupni cilj znotraj parlamentarnega dela in mislim, da nam je kar dobro uspelo. Hvala lepa tudi kolegom iz odbora za mednarodno trgovino, še posebej se zahvaljujem poročevalcem v Senci. V tem odboru že tradicionalno menimo, da je trgovinska politika Evropske unije sestavni del razvoja. Imamo tudi ostale instrumente, kot so naprimer sistem splošnih preferencialov, potem asimetrični trgovinski sporazumi. Želela sem, da bi naš odbor predlagal inovativne ukrepe, ki upoštevajo tudi potrebe naših partnerjev. Še posebej, ko gre za vprašanje, vprašanje financiranja. Zakaj? V času krize ni možno se izogniti temu, da pri proračunu ne bi vrčevali in ponavadi skrajšamo sredstva pri tistih proračunskih vrsticah, ki so namenjeni drugim. Mislim, da bi morali upoštevati nove oblike partnerstva, tudi trikotna partnerstva, sever, jug in jug, jug. Bolje je treba upravljati z razpoložljivimi sredstvi, zagotoviti je treba večjo učinkovitost. Naprimer, prejšnji teden sem na sestanku stro, prisuhnila strokovnjaku z področja gospodarstva, ki prihaja iz južnega dela Evrope, ki je rekel, da je denar na voljo, vendar ga slabo uporabljamo. Mislim, da bi morali izboljšati svoje merila in svoje metode dela. To je ena od ključnih točk v mojem poročilu. Države upravičnike morajo jasno izraziti svoje potrebe, poleg tega morajo predvideti tudi ustrezne trgovinske politike v okviru strategij za razvoj. Evropska unija mora seveda podpirati vse to vrstne predloge na večstranski ravni, naprimer znotraj Svetovne trgovinske organizacije ali pa na regionalni ravni. Znotraj STU-ja bi rada podarila dvoje. Najprej treba dati to vrstno pomoč najmanj razvitim državam, kajti te države ne morejo koristiti prednosti trgovinskih sporazumov, če jih potiskamo ob stran. Tu gre bolj za tehnično pomoč, naj pojasnim. Ni nam treba najemati dodatnega osebe, zato ker že imamo na voljo strokovnjake iz posameznih generalnih direktoratov Evropske komisije in službe za zunanje delovanje. Poleg tega imamo ogromno strokovnega znanja na področju pogajanj. Zaradi tega bomo lahko zelo hitro napredovali. Druga pomembna zadeva pri kateri bi Evropska unija morala uveljaviti svoj vpliv znotraj svetovne trgovinske organizacije, pa je zaključek sporazuma o poenostavitvi carinskih režimov in hitro izvajanje takšnega sporazuma. Konferenca v Balju, ki bo potekala ob koncu letošnjega leta, lahko predstavlja dobro priložnost. Želim si, da bi tudi delegacije Evropskega parlamenta na tej konferenci bolj pritisnila za to, da dosežemo svoje cilje. Kar zadeva regionalno raven, predlagam, da spodbujamo trgovinsko integracijo. Naprimer, Evropska unija bi morala to storiti zaradi tega, da do konca izpelje tudi politiko na področju pravil glede izvora. To velja posod Evropske unije. Poleg tega pa bi morali redno spremljati tudi samo izvajanje vseh teh sporazumov. Nažalost, pogotavljam, da Številne partnerske države tega še niso ratificirale, kar pomeni, da to ne velja za celotno območje. Evropska komisija in delegacije Evropske unije bi morali skupaj delati z vsemi partnerji, zato da izboljšamo izvajanje, ga razširimo, kajti le tako bomo učinkoviti. Pripravljamo tudi svoje stališče glede tega, kako bolje in na novo predeliti razvojne cilje tisočletja po letu 2015. Delati bi morali skupaj in skupno delovanje bi moralo postati naše vodilno gonilo. Hvala. Hvala lepo, gospa Sajfi. Sedaj pa govorniki v okviru postopka pritegnite pozornost predsedujočega. Gospod Kelly je prvi. Hvala, gospod predsedujoči. Pripombe poročevalke so se mi zdele zanimive, z njo se popolnoma strinjam. Če povzamem, mislim, da bi morali storiti korak od pomoči k trgovini. Svet se spreminja, države v razvoju postajajo vse bolj osveščene glede potencijala, ki ga imajo, zato bi se morali premakniti od tega, da jim ponujemo neposredno pomoč k temu, da jim ponudimo nekaj, kar jim bo koristilo v prihodnosti. Mislim, da bi si morali pogledati celotno vprašanje nevladnih organizacij. Tih je res malo morje, dobro delajo, ampak vprašanje je, ali so dobro pripravljene te organizacije tudi na delo v prihodnosti. Vprašanje je, kako učinkovite so nevladne organizacije. Mislim, da bi morali opraviti študijo glede učinkovitosti nevladnih organizacij, ki jih financiramo, zato da bi zmanjšali njihovo število, kajti s tem bomo izboljšali učinkovitost teh organizacij tem državam, kjer delujejo, pa bi pomagali, da naredijo preskok iz držav v razvoju k razvitim državam. Hvala. Hvala lepa, gospod Mikolašik. Děkuji, pane predsedo. Vážený pan eh, predsed... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, trgovina in naložbene, naložbena politika Evropske unije seveda mora spoštovati pravila, ki veljajo tudi drugod in na drugih področjih v Evropski uniji. Cilji, ki so zapisani v temeljnih dokumentih Evropske unije, so dosegljivi samo, če se bo Evropska unija držala svojih temeljnih vrednot in načel. Imamo tudi moralno dolžnost kot globalni akter. Dolžni smo uložiti vsa sredstva, ki jih imamo na voljo, zato da se stanje globalno gledano izboljša. Zato sem naklonjen tej resoluciji, podpiram delo poročevalke. Evropska unija bo sprejetjem te resolucije tudi natančno predelila svoje stališče, poleg tega pa poslala jasno sporočilo in sicer, da bo vedno podpirala temeljna načela na področju nudenja pomoči, podpore, integracije držav v razvoju v preostalih delih sveta. Hvala. Gospa Keller. Ko govorimo o trgovini z državami v razvoju, moramo vedno zagotoviti, da so razvojni interesi boj proti revščini v središču pozornosti. K temu nas zavezuje tudi Lizbonska pogodba. Da bi izvedli to, potrebujemo obvezujoča pravila za podjetja, da bodo prevzela socialno odgovornost. In pozivam komisijo, da poročilo gospe Seifi podpre in temeljito razmisli o svoji strategiji sporazumov o gospodarskem sodelovanju, ali so ti resnično v interesu držav v razvoju ali niso v našem interesu. In spet razvojni interesi odpadajo. Potrebujemo več interesa za razvoj. In tukaj moramo biti dosledni, ne dosledni samo zato, da smo dosledni, temveč dosledni zato, da zagovarjamo razvoj in se borimo proti revščini. To je Lizbonska pogodba in to si želimo mi kot Evropski parlament v Evropski uniji. To moramo izvesti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ferreira. Obrigado, Hvala lepa, gospod predsedujoči trgovinska politika in naložbena politika ima ta praktične posledice v državah v razvoju in mislim, da bi jih morali bolj natančno in bolj poglobljeno preučiti. Države v razvoju so potisnjene ob stran, ko gre za svetovno trgovino. Odvisne so od tujih naložb, kar pomeni, da je nacionalna suverenost teh držav vse bolj krhka in ogrožena. Kadarkoli sklepamo naložbene sporazume, se zgodi, da sporazumi še poslabšajo situacijo v državi v razvoju. Pogosto so ti sporazumi bolj v interesu bogatih partnerjev, ne pa držav v razvoju. Ti sporazumi tudi pomenijo, da imajo države v razvoju manj manevrskega prostora za sklepanje svojih politik na področju trgovine in naložb. Kar pa pomeni, da pravzaprav včasih zaradi teh mednarodnih trgovinskih sporazumov krčimo določene demokratične pravice. Gospa Basisku. Evropska unija in države članice so najbolj pomembne donatorke, ko gre za trgovino in naložbe na mednarodni ravni. Nažalost pa je na mednarodni ravni premalo usklajevanja, ko gre za naložbene politike. Svetovna trgovinska organizacija bi morala odigrati vodilno vlogo pri tem. Strinjam se, da je pomoč za trgovino tista, ki bi jo morali usmerjati k državam, ki jo najbolj potrebujejo. Enako velja za nepovratna sredstva in donacije. Še posebej bi morali to pomoč namenjati državam z nizkimi dohodki. Evropska unija sama ne bo uspela uspela. Zato moramo v svoje prizadevanje vključiti tudi druge regionalne države. Zaveza držav BRICS k rasti in razvoju je zelo pomembna. Hvala. Hvala lepa. In čisto na koncu dobi besedo še komisarka gospa Kros. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila odboru za mednarodno trgovino in poročevalki gospe Saifi za opravljeno delo. Hvala lepa, da ste pripravili to celovito poročilo. Tisti, ki ste danes prisotni pri tej razpravi, bi rada povedala, da je komisar Degoh to žal, da ga danes ni z nami, zato ker temu vprašanju posveča veliko pozornost. Člani odbora za mednarodno trgovino se verjetno spomnite, da smo na začetku mandata kot komisija bili deležni kritike, da premalo pozornosti posvečamo trgovini in naložbam. Vendar smo to potem popravili v sporočilu, ki smo ga objavili. Komisar Neguht želi pripraviti ločen predlog glede politike na tem področju. Evropska unija pa mora seveda svoje trgovinske instrumente prilagoditi trenutni globalni stvarnosti. Bolj kot kadarkoli smo aktivni in zavezani k poma nudenju pomoči tistim državam, ki so najbolj oddaljene. Vse bolj povezani smo, kar pomeni, da mora komisija poskrbeti za to, da bodo globalni trgi bolj odprti, da bodo zagotavljali tudi trajnost. Odbor za mednarodno trgovino je seveda v prvi bojni liniji. Vsakeč, ko komisija predstavi nov trgovinski predlog, sodelujete z nami, kot je bilo to pri GSP-ju in reformi z tega področja, tudi ko gre za sklepanje trgovinskih sporazumov nove generacije. Večino teh sporazumov so pripravili ekonomisti. Veste, da smo številna vprašanja, ki se jih izpostavili, naslovili, jih razrešili, upoštevamo okoljsko, gospodarsko in socialno dimenzijo, upoštevamo tudi vse pristojnosti, ki jih nalaga Lizbonska pogodba. Veliko dela nas še čaka tudi vas, Evropski parlament. Komisijna prednostna naloga za letošnje leto je, da deveta ministerska konferenca STO-ja decembra prinese otipljive rezultate, ki bodo koristili najbolj revnim članom Svetovne trgovinske organizacije. To pa bomo storili tako, da sklenemo večstranski sporazum o poenostavljanju trgovine. Pomembno je, da zagotovimo ustrezno razvojno pomoč, ki bo tudi dovolj vidna na mednarodni ravni. Upam, da bodo druge članice STO-ja podprle naše ambicije osredotočamo se na globalno trgovino, odpravljamo tarife, sprejemamo pravila glede izvora in tako naprej. Torej, ukvarjamo se bolj s tako imenovano programsko opremo, kar zadeva samo strojno opremo, pa mislim, da nas čaka še nekaj dela, tudi zato, da se uveljavimo kot globalni akter. V tem poročilu ste rekli, da je treba opolnomočiti države v razvoju, da prevzamejo lasništvo nad določenimi zadevami. Enako je omenil tudi odbor za razvoj v svojem poročilu. Kar zadeva poenostavitev trgovine, kar zadeva oblikovanje tehničnih zmogljivosti in izgradnjo fizične infrastrukture, to lahko storimo samo, če nas zaprosijo za to. Upam, da bo komisija še letos podala predlog glede celovite pobude Evropske unije za spodbujanje odgovornega delovanja. Mislim, da so vaše predloge, kolegice in kolegi, razumni. Priznali ste, da trgovinske priložnosti ponujajo dobro spodbudo. Želimo si, da bi se ta potencial izkoristil na odgovoren način. Javna posvetovanja smo sprožili pred velikonočnimi prazniki, zaključila se bodo ob koncu junija. Parlament bo seveda lahko podal svoje mnenje, ki ga bomo tudi z veseljem sprejeli. Hvala lepa odboru za mednano trgovino za interes. Hvala lepa, gospa komisarka. Razprava je zaključena. Glasovanje nas čaka jutri ob 12. Gospe in gospodje, seja se nadaljuje jutri 16. aprila 2013 od 9. do 14. in od 15 do 23. Dnevni red je objavljen.